cari colleghi colleghe e colleghi la seduta è. dragi colleghi in colegice začenjamo znova začenjamo z zasedanjem prosim da zasedete svoja mesta imamo izid štetja glasov za izvolitev podpredsednikov parlamenta število glasujočih je eh, sedemsto dva neveljavnih eh, glasovnic je bilo 41, 661 je bilo veljavnih glasovnic, eh, za izvolitev je bilo potrebno 331 glasov. Kandidati, ki so prejeli, so prejeli naslednje število glasov. Gospa McGuinness, 618 glasov in je izvoljena. gospod Pedro Silva Pereira, 556. Izvoljen. Gospod Viland, 516. Izvoljen. Gospod Barley,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 je prejela 395 glasov in je izvoljena. Gospod Ber, 363 glasov izvoljen. Gospa Jaroka, 349 glasov izvoljena. gospa Hautala, 336 eh, glasov izvoljena. To so kandidati, ki so dosegli absolutno večino, ki so prejeli absolutno večino. Dobili so tudi glasove gospod Papa Dimules, 303 glaso, glase gospod Kolaje dvesto sedemintrideset glasov, gospod Krasnodevski sto devetinšestdeset, gospod Castaldo sto triinštirideset glasov, gospod Utazari sto triinpetdeset glasov, gospod Bizzotto sto trideset glasov. Ti kolegi niso bili izvoljeni seveda čestitam kolegom za njihovo izvolitev. Za izvolitev predsedstva parlamenta pa moramo dodeliti še tri sedeže in zaradi tega je potrebno eh, še nadaljne glasovanje. Če ni nobenih pripomb, so kandidature še vedno iz prvega glasovanja še vedno veljavne? Ima kdo kakšno pripombo? Torej, če ni nobenih pri, pri, pripomb, so potem, se potem ohranijo kandidature iz, prvega, iz, prve, iz prvih volitev, druge volitve bodo potekale ob 18.30 toliko, da eh, natisnemo glasovnice in znova se bomo potem sestali tukaj za glasovanje ob 18.30, sedaj pa prekinjam zasedanje.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 E Drage kolege, kolegi in kolegice, začenjamo z zasedenjem. Moramo začeti z drugim glasovanjem za izglasovanje dveh, eh, treh podpredsednikov. Predsednik Zani, ste prosili za besedo? Hvala predsednik. Želelo sem povedati, da skupina identitete in demokracije želi izključiti eno od dveh kandidatur v Tazari, bi izključili in bomo ohranili samo Bizoti. Hvala, zapisali, zabeležili smo si to, torej moramo znova eh, natisniti glasovnice in zato in za ta opravek. Zaradi tega bo glasovanje potekalo ob 19. Hvala. Hvala za sodelovanje.